El señor presidente. Se reanuda la sesión, señorías. Začenjamo s, z zasedanjem. Dobrodošli vsi kolegi. Najprej naj vam povem, da je bil zapisnik včerajšnjega zasedanja razdeljen in če ni pripomp najn, je ta zapisnik sprejet. Sedaj pa gremo k poročilu gospoda Kojeja o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih. Besedo dajem poročevalcu, gospod Koeljo, 4 minute. Dobrigacijo, prezident, smil bi se. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod podpredsednik komisije Žak Baro, spoštovani poslanci. Predlog, o katerem razpravljamo, naj bi spremenil uredbo, ki je bila sprejeta.